20. januarja 1945 je bilo koncentracijsko taborišče Auschwitz osvobojeno strani zaveznikov. To, kar so videli zavezniki, še danes pretrisa svet. Trupla, krematorije, gore čevljev, očal, lase. Vse to so bili dokazi za številne žrtve tega koncentracijskega taborišča. Vse te slike so ostale v spominu vsega človeštva. Za večino ujetnikov v Auschwitzu je prišla rešitev prepasna. Več kot milijon ljudi je bilo umorjenih v tem koncentracijskem taborišču. Umrli so zaradi lakote, bolezni, zaradi poskusov, zaradi mučenja, zaradi pobojev in zaradi sistematičnih pobojev v plinskih celicah ljudje iz eh, Polske, eh, Grčije, eh, Češke in drugih držav, Romi, Sinti, invalidi in bolni, homoseksualci, vojni ujetniki, politični ujetniki in številni otroci, kar je še posebej grozljivo, In to vedo vsi tisti, ki so kdaj obiskali Auschwitz, so izgubili življenje, kajti nacisti so jih razglasili za ljudi, ki so vredni manj od drugih. Ti ljudje oziroma nacisti so želeli uničiti vsa ta življenja. Želeli so izkoreniniti te ljudi. Auschwitz ni bilo edino taborišče, bilo pa je osrednje taborišče in predstavlja enega izmed najbolj grozljivih mest v zgodovini človeštva. Vse nas opominja in tako je zapisano tudi eh, na tabli v koncentracijskem taborišču, nas opominja na to, da se to več ne bi smelo zgoditi. Odgovornost, eh, ki izhaja iz teh zločinov, je odgovornost celotnega človeštva, še prav posebej pa je to odgovornost naroda, ki mu pripadam tudi sam, namreč nemškega naroda. Odgovornost, da se to nikoli več ne zgodi, je odgovornost vseh nas in odgovornost vseh nadaljnih generacij. Zgodovina se ne ponavlja, ampak to, kako ravnamo z svojo zgodovino, določa tudi našo prihodnost. V Avšvicu se je zgodilo nepredstavljivo in tega ne smemo nikoli pozabiti. Vsak dan se moramo zauzemati za človeško dostojanstvo. Vsak dan se moramo boriti proti nazadovanju v svobodnem mišljenju. Zavedati se moramo, da sovraštvo, sovraštvo do tujcev, antisemitizem, ultranacionalizem in podobne ideologije vedno obstajajo. In 70 let po osvoboditvi Avšvica se morajo ljudje bati za svojo svobodo, svobodo v Evropi. In to nas mora prebuditi, to nas mora pretresti. Proti tem bojaznim se moramo boriti skupaj ne sme nas poraziti sovraštvo, ne sme nas eh, poraziti strah, ki so ga zasejali teroristi v Parizu. Na sovraštvo ne moremo odgovoriti še več sovraštva. Na sovraštvo ne moremo odgovoriti še večjim nezaupanjem. Ampak eh, moramo zaščititi vse. In to je naša naloga 70 let po koncu druge svetovne vojne, 70 let po osvoboditvi Auschwitza. Ta parlament je večnacionalni parlament, je večnacionalna skupščina in zato je še to prav posebej naša naloga. Najlepša hvala. als nächster punkt der tagesordnung folgen nun die erklärungen des rates und der sedaj na vrsti eh, izjava sveta na temo pregleda italijanskega predsedstva zato pozdravljam matteja renzija v imenu komisije.